Okay, so, um, hello again, Pozdravljeni ponovno na naši seji, dragi kolegi in kolegice. Predlagam, da začnemo z našo naslednjo točko na dnevnem redu. Imeli bomo izmenjavo mnen z vršilko dožnosti direktorja Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ECDC, Andrejo Amon. Veselimo se že vašega prispevka in tega današnjega srečanja. Naši kolegi bodo gotovo želeli postaviti kakšno vprašanje in imeti izmenjavo mnen z vami. Zdaj pa kar začnite, izvolite besedo. Hvala, gospa predsednica, člani članice odbora. Hvala, da ste me povabili na letno izmenjavo mnen to je drugo zaporedno leto, ko sem tukaj kot eh, vršilka dožnosti direktorja ECDC-ja. Eh, leta 2015 maja eh, sem postala vršilka dožnosti direktorja, potem je bilo to obnovljeno še leta 2016 in večkrat sem v tem obdobju že govorila z vami o e MRO, o tuberkulozi, o izbruhu virusa Žika, Zika, um, potem o uh, cepljenju in podobnih temah. Hvala, da se bomo spet pogovorili o teh in podobnih temah. Zahvaljujem se tudi uh, kontaktni poslanki za odnose z ECDC, gospe Konečni ki uh, sodeluje z nami, ki se srečuje z našim upravnim odborom in je bila pri nas poleti. Imamo tudi dve novi predstavnici Evropskega parlamenta v našem odboru, ki jo tudi pozdravljam tukaj. Naj zdaj predstavim nekaj glavnih dejavnosti ECDC-ja v letu 2016, potem pa bom podala še pregled nad letom 2017. No, eh, zato, da bomo lahko obravnavali eh, grožne in pomagali državam članicam, eh, smo Eh, podali ocene tveganja in pa 39 epidemioloških eh, updateov. Imamo tudi eh, vsako tedenska poročila o grožnah, vključno z počitniškimi obdobji, tudi poleti in med božičem. To objavljamo. Leta 2016 je bila glavna svetovna grožna epidemija virusa Zika v Amerikah in v Pacifiku. V zvezi s tem je bilo objavljenih 9 eh, ocen tveganja in pa 39 epidemioloških updatov. Razpravljali bomo o tem izbruhu. Eh, imeli pa smo tudi že in še bomo čez nekaj tednov imeli eh, posebno sejo z vašim odborom namenjeno temu virusu. Naša agencija Eh, ocenjuje posledice izbruha tega virusa tudi za Evropo in podali bomo eh, že deveto oceno tveganja v povezavi s tem virusom. Leta 2016 eh, smo bili udeleženi tudi v oceni tveganja oziroma misiji v Angoli v zvezi z rumeno mrzlico. Um, takrat je bil prvič uporabljen uh, evropski uh, medicinski organ oziroma uh, ekipa uh, in sicer smo uh, potegnili neke zaključke tudi iz uh, izbruha uh, virusa ebole. ECDC je poslal svojo ekipo v uh, Angolo, to je bilo maja 2016. Cilj je bil, da se oceni izbruh in da se opredelijo epidemiološke značilnosti in da se potem razmisli tudi o eh, kritju s cepivi. Kar se tiče ocene tveganja, smo se veliko naučili tudi iz te misije in to bomo uporabili tudi pri prihodnih misijah. No, če se osredotočim na medicinske posege oziroma intervencije, ki so eh, v zadnjih 50 eh, letih prizadeli našo celino, tukaj moram govoriti predvsem o cepljenju. Koristi cepljenja so jasne, vendar pa eh, nacionalni programi cepljenja težko ohranjajo celovito pokritost Eh, vse več je namreč nasprotovanja cepljenju med prebivalstvom. In eh, to najdemo pri vseh eh, kategorijah prebivalstva. Zato imamo tudi smernice za cepljenje. Govorimo o skeptičnosti do cepljenja, o koristih cepljenja in tako naprej. Imeli smo tudi teden imunosti, Eh, pripravili smo eh, nove materijale, usposabljanja in tako naprej. Naša agencija se je usredotočila predvsem na eh, tiste, ki upravljajo zdravstvenimi programi in tiste, ki so udeleženi pri storitvah cepljenja. Teh smernic pa ne samo, da jih je treba izvajati v praksi, ampak se je treba tudi prilagoditi posameznim situacijam v državah članicah in zato ECDC eh, e eh, prispeva tudi k temu, naprimer v Romuniji, Grčiji, na Hrvaškem, eh, Bolgariji in drugih državah. Mm, tam imamo posebne programe in pripravljamo programe tudi za preostale države. Evropsko prebivalstvo se stara in zato moramo pregledati programe cepljenja skozi vsa življenjska obdobja pogledati moramo, kako to vpliva na javno zdravje. Vidimo tudi spremembe, eh, namreč, da se spet eh, pojavljajo bolezni, ki bi jih cepljenjem lahko preprečili. In sicer se pojavljajo pri otrocih in mladih odraslih. Lansko leto je CDC eh, pripravil tudi delavnico, kjer smo zagovarjali koristi takega pristopa. Mm, upoštevali smo tudi spremenjajočo se demografijo v Evropi. Eh, potem govorili smo tudi v Evropskem parlamentu o eh, vseživljenjskem cepljenju. Eh, Julie Gerling in pa François Grostec sta gostili to srečanje. Potem druga pomena tema je uporaba antibiotikov. Vse več mikrobov pa, kot veste, je odpornih na najbolj razširjene antibiotike uh, celo na uh, zadnje antibiotike, antibiotike zadnje vrste, kar pa penes, uh, eh, so mikrobi vse bolj odporni. In s tem so povezane potem infekcije. O tej pomembni temi smo razpravljali novembra z gospod Kadenbach tukaj v parlamentu. ECDC se želi boriti proti protimunski odpornosti oziroma proti mikrobni odpornosti. Uh, podatke preverjamo na letni osnovi, posod po državah članicah. Imamo tudi eh, dan ozaveščanja o antibiotikih, Evropski dan, in to je pobuda, ki jo koordinira ECDC v sodelovanju z državami članicami. Vse več je tudi udeleženih eh, akterjev. Eh, mi zagovarjamo previdno uporabo antibiotikov in zelo me veseli, da je ECDC za ta eh, dan oziroma to pobudo dobil tudi nagrado za leto 2016. Eh, to mu je podelil Evropski zdravstveni forum. Včeraj sem govorila tudi na srečanju, ki sta ga skupaj organizirala ECDC in Malteško predsedstvo glede eh, eh razvoja na področju virusa HIV cilj, eh, eden od ciljev eh, trajnostnih eh, tisočletnih ciljev poziva k ureditvi tega vprašanja. In eno od sporočil, ki sem ga včeraj prenesla, je bilo, da je ocena ECDC takšna, da se ena od sedmih oseb okuženih s HIV-om v Evropi tega sploh ne zaveda, tako da nimajo dostopa do zgodne obravnave in lahko tudi širijo okužbo. To pomeni, da je treba več vlagati in pa narediti tudi eh, bolj dostopne programe testiranja, zato da bomo dosegli ta trajnostni cilj eh, tisočletja. Moramo več narediti na področju preventive, testiranja in pa zdravljenja. To mora biti eh, združeno prizadevanje vseh akterjev, vključno s civilno družbo. Potem še zdravje migrantov. Tukaj bi rada povedala, da migranti ne predstavljajo grožne za Evropo, kar se tiče nalezljivih bolezni. Kljub vsemu pa je odvisno od situacije v državi izvora, eh, ali lahko eh, pridejo v Evropo s kakšno nalezljivo boleznjo, lahko naprimer s tuberkulozo, ali pa v njihovi državi ni dostopa do cepljenja. Zato bi morali zagotoviti eh, zgodni dostop do eh, zdravljenja. Eh, pomembno je zagotoviti torej osnovno zdravstveno oskrbo za nje. ECDC zdaj pripravlja smernice glede ocene in pa preprečevanja nalezljivih bolezni. To je torej nekaj izmed dejavnosti, ki smo jih upravljali lansko leto. Zdaj pa pogledamo še, kakšne so naše prioritete in kakšne so naše naloge za leto 2017. Kar se tiče dela povezana, povezanega z boleznimi, je antimikrobna odpornost ter pa preprečevanje bolezni, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem. Eh, to je ena od glavnih prioritet. Infekcijske bolezni so zelo eh, dinamične, lahko se pojavijo nove zdravstvene grožne in to kadarkoli. Leta 2016 smo imeli umestni pregled eh, našega večletnega strateškega programa od leta 2014 do 2020. In kar se tiče vizije in strateškega dela naše agencije za prihodnost, naj povem, da bomo se osredotočali na tri stvari. Eh, zagotavljanje dokazov za primerno odločanje na področju zdravstva, potem okrepili bomo javne sisteme držav članic in podpirali eh, odzivnost na eh, zdravstvene grožne. Sedem strateških ciljev smo si zastavili v tem smislu. Eh, to bo pisano v dokumentu za obdobje od 2018 do 2020. Danes ga bomo poslali Evropski komisiji, parlamentu in svetu. Tukaj na tej prosojnici pa vidite katere uh, ocene tvegan smo pripravili eh, v tem mesecu, samo januarja 2017. To so tiste grožne, ki se lahko pojavijo. Ocene tveganja smo pripravili o um, sezonski gripi, potem o um, AH7N9, na kitajskem potem uh, rumena mrzlica v Braziliji, zika virus, salmonela na škotskem in salmonela uh, eh, Stavbridge. Tisti, ki vas eh, zanimajo te nevarnosti, tistim naj povem, da pripravljamo tudi aplikacijo, kjer boste našli vsa naša poročila o cenah tvegan. To bomo tudi zelo kmalo objavili kar se tiče sezonske gripe, ste morda slišali, da eh, ta epidemija zdaj eh, dosega svoj vrhunec v večini evropskih držav. Imamo pa še eno vrsto te gripe, ki se pojavlja predvsem pri starejših osebah. In eh, zato so zdaj bolnišnice pod pritiskom, predvsem enote za intenzivno nego. ECDC poroča o uh, gripi po celotni Evropi. To počnemo uh, tedensko, uh, zdaj v času sezone in pa tudi celo leto. Imamo tudi grafe z najnovejšimi podatki, ki jih tudi objavljamo vsak teden na strani ECDC-a. Uh, ECDC torej ne deluje sam, eh, vse čas sodelujemo z našo sestrsko agencijo v EU. Rada bi omenila še skupno poročilo med EFSO, EMO in pa ECDC. Eh, to poročilo bo predstavljalo velik mejnik leta 2017. Agencije bodo eh, nadgradile poročilo oziroma analizo o protimikrobni eh, rezistenci. Tukaj bomo imeli eh, vse podatke o odpornosti na antibiotike, tako pri ljudeh kot pri živalih. To bo poročilo, ki bo res edinstveno glede na eh, eh, zajeto populacijo, kjer so ogromna. In tukaj Evropska unija postavlja zgled. Imamo holističen pristop, eh, želimo bolje uporabiti obstoječe podatke in zagotoviti bazo podatkov za tiste, ki spremajo politike na področju zdravstva. ECDC pa ne sodeluje samo. Eh, na nacionalni in pa evropski ravni z različnimi agencijami. Eh, zelo smo odvisni tudi od sodelovanja z ključnimi mednarodnimi akteri. Leta 2016 smo okrepili naše tehnično sodelovanje in pa izgradno kapacitet eh, na področju širjenja držav, ki so vključene v širitev in v evropsko partnerstvo oziroma sosedstvo nadgrajevali smo tudi partnerstva z ključnimi neevropskimi institucijami in centri za nadzor bolezni, s katerimi imamo sklenjene memorandume o razumevanju. Eh, tukaj gre za STO za Evropo, eh, potem kitajski CDC eh, z izraelskimi, kanadskimi in ameriškimi organi. In tukaj lahko kot primer povem, da smo med izbruhom virusa Zika imeli tam tudi um, svojega predstavnika. Um, s tem smo dobivali jasna sporočila, jih tudi usklajevali, informacije so nam bile dostopne prej in to je bilo res koristno. Um, zdaj imamo še potencialnega novega uh, partnerja, kajti vzpostavlja se afriški CDC, ta bo kmalo vzpostavljen, pravzaprav imajo ravno danes svojo inauguracijo. Novembra smo sodelovali pri strateških e, načrtih in načrtovanju in uh, upam, da bomo razvili partnerstvo s tem e, novim partnerjem. Direktor je že izrazil svoj namen, da bo zelo kmalo obiskal ECDC. Še moje končno sporočilo v teh. Uh, včasih polnih izzivov in negotovosti je, da mi kot agencija nikoli ne smemo izpred oči izgubiti namena, zakaj smo bili ustanovljeni. Zato, da zaščitimo ljudi v Evropi in jim pomagamo, da eh, ustvarjamo dodano vrednost na evropski ravni. Želimo tudi dati dober zgled eh, prek dela naše agencije in pokazati, da Evropska unija je koncept, ki deluje. Eh, želimo pozdraviti tudi delegacijo ENVI v ECDC. To se bo zgodilo čez tri tedne. Eh, zaenkrat hvala za pozornost, se pa že veselim vaših vprašanj. Hvala, zelo zanimiva predstavitev. Hvala za vaš optimističen ton. Besedo bodo zdaj dobili kolegi. Gospa Konečna bo prva ki je tudi naša kontaktna oseba za sodelovanje z ECDC. Pani predsedkinje, děkuji pani ředitelko za vaši prezentaci. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospa direktorica, za vašo predstavitev. Sama večkrat govorim z vami kot kolegi, zato ne bi zdaj rada vzela preveč časa. Najprej bi se vam samo zahvalila za dobro upravljeno delo, ECDC v zadnjih dveh letih in pol deloval pod začasno direktorico. Situacija torej ni idealna. Upamo, da bo leta 2017 ECDC dobil uh, primerno izvoljenega direktorja in da ga bodo lahko obiskali tudi naši člani. Ta obisk pripravljamo že kar nekaj časa. To je agencija, ki je še nismo obiskali. Imamo tudi dve novi aktivni članici eh, našega upravnega odbora, eh, ki sta zelo dejavni. Veselim se sodelovanja eh, z vami. Veliko novih dejavnosti predvidevate, treba bo napredovati pri praktičnih vprašanjih. Zato se res zahvaljujem. Zahvaljujem se vam, gospa direktorica, da tako dobro vodite to agencijo. Ta agencija se primerno odziva na izzive, zagotavlja informacije. Eh, stroški in osebje je minimalno. Eh, če pogledate na obseg vseh dejavnosti, ki jih je omenila direktorica, potem je skoraj neverjetno, kako profesionalno ta agencija deluje. Če smem, bi postavila samo eno vprašanje, ki se nanaša na to, o čemer smo um, pred kratkim govorili oziroma se veliko govori zadnje čase. Včeraj je bilo objavljeno poročilo v eh, ZDA. Eh, to poročilo pravi, da v eh, ZDA leta 2016, da je zaradi neke bakterije umrl človek in to zato, ker je bila bakterija odporna na prav vse antibiotike ali se s tem srečujemo tudi v Evropi? Veliko govorimo o antimikrobni odpornosti, o odpornosti bakterij na antibiotike, mogoče še premalo, mogoče bi morali več govoriti o tem. Ljudje tega ne jemljajo tako resno, kot bi morda morali. To je res velik problem. V 20. stoletju smo mogoče začeli verjeti, da se bolezni, zaradi katerih so ljudje pred stotimi leti umirali, da se jih lahko pozdravi. Eh, včasih ni niti treba vzeti bolniške, samo vzameš zdravilo in eh, se pozdraviš. Zdaj pa se dogaja, da ljudje spet umirajo zaradi bolezni, ki jih je bilo včasih mogoče pozdraviti. Ali so take bakterije prisotne tudi v Evropi? Pa še nekaj. vaša ekipa, eh, no, zanima me nekaj v zvezi z ekipo, ali eh, so oni tudi udeleženi v, v zdravljenju oziroma v vaše dejavnosti na tem področju, na področju inovativnih zdravil. Mislim, da bi morali biti vključeni v to vrstne zadeve. Eh, vi jamčite za to, da je proces transparenten. Zanima me torej, ali ste dejavni tudi na področju inovativnih zdravil. Gospa Grostet, izvolite. Merci beaucoup, madame la Hvala, gospa direktorica, da ste prišli v naš odbor. Hvala za vse vaše razlage. Zapomnila sem si to, kar ste povedali o antibiotikih. E, zdaj potekajo javna posvetovanja ki vam omogočajo pripravo smernic. Zanima me, kdaj boste objavili končno poročilo in kako si predstavljate eh, širjenje teh smernic, zato da se bodo pravilno izvajale. Potem drugič, govorili ste tudi o cepljenju. Veste, kako zelo sem navezana na to temo, zelo veliko mi pomeni cepljenje vendar pa prihaja do zamud na tem področju. V parlamentu bo naslednji teden potekal kolokvij proti cepljenju. Grozno je, da so take stvari sploh dovoljene. To gre vse proti vašemu delu in ga otežuje. Vi pravite, da širite informacije, ampak mislim, da je treba iti še korak naprej, kar se tiče komunikacij. Ali eh, predvidevate eh, še eh, kaj takega, da bi izvajali pritisk na države članice? Omenjali ste tuberkulozo. Zanima me, kakšno je stanje na področju tuberkuloze v Evropi, potem poliomielitis. Vemo, da je v sredozemlju prišlo do določenih dogodkov, da je ta bolezen v porastu in Eh, epidemija meningitisa eh, je bila tudi eh, pred kratkim zelo aktualna. V Franciji je nekaj ljudi umrlo zaradi tega. Ta epidemija je prišla iz Velike Britanije. Zanima me torej, kako je s temi tremi boleznimi. Hvala. Hvala. Gospa Dali dobi zdaj besedo. Izvolite. Thanks a lot, Chair, and thanks, Zyraxophobia. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospa eh, direktorica, da ste danes z nami. Hvala, da ste nam podali vse te informacije, um, ki so za nas zelo koristne. Tri vprašanja imam. Najprej naslednje. Omenili ste virus HIV. Vemo, da je eh, to ena najpomembnejših nalezljivih bolezni v Evropi. In če se ozremo nazaj, potem vidimo, da eh, učinkovita kombinacija eh, terapij lahko prinese spremembo. Ehm, torej, ko se začne bolezen AIDS, eh, imamo pa tudi netolerantnost na stranske učinke pri tem in to je vsekakor skrb vzbujajoče. Rada bi, da mi predstavite stališče ECDC-ja v zvezi s tem. Kakšne so vaše prioritete na tem področju? Omenili ste tudi srečanje z malteškim predsedstvom v zvezi s to temo. Nam lahko predstavite, kakšne prednostne naloge, ki ste jih opredelili skupaj s predsedstvom? Pa še eh, neka druga tema. Eh, omenili ste antimikrobno odpornost. Vem, da imate tri strateška področja intervencije, torej, da se previdno uporabljajo eh, obstoječi antibiotiki, potem higiena in pa raziskave in razvoj. Zanimivo bi bilo slišati vaše stališče, kako vi kot agencija gledate na razvoj dogodkov na teh treh področjih. kje morda mi kot Evropa zaostajamo? Katere so tiste stvari, ki jim je treba dati prednost, ko gre za to področje? Hvala. Gospa Dornano. Merci, Hvala. Hvala, gospa predsednica in gospa direktorica, za to predstavitev. Zanimivo letno izmenjavo mnenj imamo. Zelo dobro je, da imamo to eh, predstavitev, kajti prejšnji teden smo se srečali z malteškim ministrom, ki nam je predstavil prioritete. Eh, želela bi, da bi imeli program boja proti hepatitisu C, kajti zdravljenje je težko dostopno. Gospod Fern je tudi rekel, da je prioriteta za malteško predsedstvo tudi boj proti virusu HIV. Eh, kajti ta patologija je spet v sponu v Evropi. Vi ste to tudi eh, omenili. Potem eh, še nekaj, določene države so izključene, ampak virus tam res prizadeva lokalno prebivalstvo v obliki epidemije in to se širi tudi v Zahodno Evropo. Ta bolezen lahko prinese tudi hude komplikacije. Eh, virus HIV eh, zdaj v zadnjem času ni bil deležen velike pozornosti, eh, vendar pa je njegova pojavnost vse večja in tudi odpornost na zdravila se pojavlja. Svetovna zdravstvena organizacija je pregledala svoja priporočila v zvezi s tem in je eh, zahtevala tudi ciljno sledenje eh, virusu HIV pri ranljivem prebivalstvu. Ali nam eh, lahko rečete, da je boj proti virusu HIV prednostna naloga in kakšna je vaša strategija na tem področju? Hvala. And, uh, Mr... Hvala, gospod Pedičini, kot naslednji govornik, prosim. Hvala lepa. Rad bi se lotil teme cepiv, prihajam iz Italije. No in eh, preden eh, nadaljujem, da se ne bo eh, to sprevrglo v neke instrumentalizacije, ne povem, da ne nasprotujemo v uporabi cepiv, smo pa proti zlorabam. In vse, okor so možne zlorabe in posledično tudi škoda za zdrave ljudi. Upoštevajoč, da je stopnja precepljenosti v Evropi od leta 2013 do danes zabeležila eh, približno 1,5 odstotne točke upada, vendar pa ostaja evropska celina na drugem mestu z vidika precepljenosti, eh, razen oceanije, ampak eh, smo daleč nad ameriško celino in eh, svetovnim povprečjem. Precepljenost v Italiji je absolutno v skladu s temi evropskimi podatki, sploh če gledamo zdaj zadnjih 24 eh, mesecev. Ampak če pogledamo podatke za 36 mesecev nazaj, vidimo, da ima Italija višjo od 95-stotne precepljenosti. To je zelo dober rezultat. Upoštevajoč, da je obveznost cepljenja v Evropi prisotna v 15 državah, Dejstvo je, da to velja samo za nekatere infektivne bolezni in eh, paradoksalno gre za države, v kateri je najslabša eh, stopnja informiranosti, v državah, kjer pa je, kjer pa, kjer pa je klasifikacija boljša, kjer torej imajo višjo svobodo informiranja na tem področju, eh, ugotavljam naslednje. Eh, glede na to, da se ne nahajamo pred neko epidemijo v Italiji, bi vendarle morda bilo potrebno zgolj nekoliko izboljšati stvari. Me zanima, ali imate vsaj kakšen pogled v to, zakaj italijanski nacionalni načrt, ki je bil nedavno predlagan, namerava prejti iz štirih obveznih cepljen na zgolj tri obvezna cepljenja. To torej pomeni, da se kot prvi eh, pomikamo v to smer, 13 eh, obveznih cepljen, ne 3, se popravljamo, 13, torej iz 4 obveznih cepljen na 13 obveznih eh, cepljen, zdaj prehaja država. In zanima me, ali imate kakšno znanstveno podlago, na kateri se sprejme ta odločitev, ker to bo ne samo stalo veliko, ampak je lahko tudi zelo kontraproduktivno, eh, kajti eh, popolnoma izključuje eh, zdravnike iz nekakšne uloge razlaganja družinam, zakaj je to pomembno. In tu vidimo tudi zelo pomembno ulogo farmacevske družbe GlaxoSmithKline. Gospod Kapudo, hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem pred, uh, direktorici za njeno prisotnost danes tu. Na ta način se bomo lahko pogovorili o temah, ki zaslužijo posebno pozornost evropskih državljanov. Eh, tudi sam bom eden od eh, treh članov delegacije, ki bo obiskala agencije v prihodnih dneh, tako da bomo vsega, kot z veseljem ugotavljati, na kakšen način se lotevate te eh, problematike. Na začetku januarja smo predstavili ustno vprašanje komisiji eh, glede tega, kakšne ukrepe načrtuje eh, za preprečevanje širenja virusa ptiče gripe. Dejstvo je, da ima ta virus tudi pomembne negativne učinke na človekovo zdravje. Gre za virus eh, tipa A, ki je visoko mm, patogen med eh, pticami. In eh, iz ocene tega na vaše agencije ugotavljamo, da je glede na genom virusa tipa A sklepati, da se bodo ti virusi šli zgolj med divjimi pticami, brez eh, tveganja za prenos na splošno evropsko populacijo. In eh, moje vprašanje je naslednje, čeprav seveda nekoliko tendenciozno, jasno da. Namreč, če se do sedaj niso pojavili primeri prenosa na človeka, prenosa tega virusa na človeka, zakaj torej agencija ne izključi stotstotno tveganja za človekovo zdravje in eh, kakšne druge ukrepe izvaja agencija in kakšne druge predloge eh, imate z vidika preventivnih aktivnosti. Hvala lepa. Hvala. Preden se vrnemo k odgovorom za gospo Amon, bi rada dala besedo tudi našim predstavnikom v ECDC, v upravnem odboru ECDC. Gospa Kukovič, kot prva, da bi besedo izvolite. Če imate kakšen eh, komentar. Thank you very much. Hvala lepa, gospa podpredsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Zelo me veseli, da sem ponovno tu. Res eh, je lepo ponovno biti tu v tem eh, lepem in toplem kraju. Moram povedati, da ECDC ima določeno zgodovino tudi v mojem življenju. Namreč, z njimi sem se stala tekom eh, slovenskega predsedstva leta 2008 takrat je ECDC šele nastajal in se širil. In eh, kasneje tudi kot eh, poslanka v Evropskem parlamentu, bila sem poročevalka v Senci za protimikrobno eh, odpornost, sem se torej sestala z ECDC, seznanila z ECDC in tudi pod slovenskim predsedstvom leta 2008 sem predsedovala svetu ministrov za zdravje Evropske unije in protimikrobna odpornost je bila takrat na izredno izredno visoko na dnevnem redu. Moram povedati, da po nekaj mesecih imam zelo dober občutek. Zaenkrat lahko govorimo šele o občutkih, ne ravno o dejstvih, ker potrebujemo več časa za to, da bomo vedeli, kaj vsi deležniki eh, na tem področju želijo. Lahko pa povem, da če govorimo o poročilih, če govorimo o prihodnih načrtih, vidimo, da so vsi ti načrti zelo transparentni in to je zelo pomembno. In morda samo en eh, komentar, ki sem pa ga podala tudi na upravnem odboru. Namreč menim, da je. zavračanje cepljenja tudi nevarnost in eh, ustrezno informiranje eh, mladih staršev in eh, predvsem starejših oseb lahko privede do izboljšave in bi lahko bila neka boljša rešitev. Hvala. Hvala tudi vam. Gospa Kopa, naslednja, še ena nekdanja poslanka. Ja, kot ste dejali, tudi jaz sem nekdanja poslanka in uh, lahko samo ponovim, kar je dejala Sofija, veliko čast in veselje nam je biti tu med nekdanjimi kolegi. No, kot zelo dobro veste, je zadnji sestanek upravnega odbora ECDC v Štokholmu za obe mm, najo bil prvi sestanek, tako da se zdaj šele učiva glede same organizacije. No, ugotavljamo kaj? Ugotavljamo, da ima ta agencija potencial igrati ključno ulogo pri številnih pomembnih vprašanjih za Evropo. Sama nisem eh, zdravnica, sem eh, univerzitetna profesorica mednarodnih odnosov, ampak to, kar sedaj vidim, je, da prenosljive bolezni postajajo vse večja mednarodna varnostna mm, zagata za Evropo, vse večje varnostno tveganje za Evropo. Eto. Tako da se moramo bolj osredotočiti na to, kaj ta agencija lahko stori, in kaj lahko uspešno skomunicira. Dve zelo kratki zadevi. Najprej prvi vtis, ki ga imamo na podlagi dela vedi direktorice eh, dr. Amon, je, da opravlja odlično delo. Prizadeva si za transparentnost, za odgovornost, za neodvisnost agencije, eh, za neodvisnost od eh, določenih eh, interesnih skupin. In eh, to delo na teh treh elementih je tisto, kar tudi Evropski parlament najbolj zanima. Druga zadeva, komuniciranje. Doktor Amon je že omenila to. No, ampak to, kar je nekako bil tudi moj komentar na zadnjem zasedanju upravnega odbora, je, da komunikacija večinoma poteka v smeri deležnikov in pa zdravstvenih eh, agencij, javno zdravstvenih organov. Ko govorimo o velikih vprašanjih tipa uh, zavračanje eh, cepljen ali prenosljive bolezni in tako naprej. To so informacije, ki jih moramo posredovati neposredno staršem. V nekaterih državah zaradi finančnih omejitev, poglejmo mojo državo, Grčijo, ko to informacijo skušamo posredovati preko uh, zdravstvenih organov, ni možno poskrbeti za ustrezno širjenje teh informacij. In uh, kot uh, predstavnica Evropskega parlamenta bi morda lahko to izpostavila kot potencijalno zelo pomembno vprašanje in o tem velja razmisliti za, za prihodnje. Hvala, gospa Kopa. Še gospa Kadenbach želi besedo. Izvolite. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo ampak eh, ravno sem v bistvu dobila eh, odgovor. Eh, namreč uloga ECDC-ja je v Evropi vse večja. In gospa Amon je že govorila o, ciki, o virusu Zika in o rumeni mrzlici. No in me zanima me tudi, kakšno vlogo vidite za ECDC v okviru mehanizma za civilno zaščito. Kajti to je zelo pomemben mehanizem, ki ga imamo na voljo. In tu me zanima, kako vi kot ECDC vidite svojo vlogo v tem eh, mehanizmu in kje bi tu lahko stvari še izboljšali. Hvala lepa. Tako, gospod Amon, besedo vračam vam. Veliko zanimivih vprašanj. Ja, Moram reči, da me res navdušuje interes, ki ga vsi izkazujete za naše delo. Glede na to, da ste se nekateri dotikali podobnih vprašanj, bi bilo najbolje, da odgovarjam po vsebinskih sklopih, ne pa po pogovornikih. Torej, če začnemo s protimikrobno odpornostjo ta, to vprašanje superbakterij. Točno o tem sem govorila, ko sem eh, omenjala, da beležimo odpornost na antibiotike, ki so bili zadnji razviti. To so torej patogeni, ki jih ne moremo več zdraviti. In na srečo je le teh še vedno zelo malo v EU. Ampak to, kar je naša naloga zdaj, je, da to ohranimo na nizki ravni in da tem bakterijam ne dovolimo širjenja. No in ravno to je tisto, kar je bilo tudi omenjeno. Namreč v prvi vrsti gre za razumno, previdno uporabo antibiotikov, eh, kar je tisto, kar lahko zadržuje napredek bakterij in odpornost bakterij. Dejstvo je, da je ta mehanizem razvoja odpornosti bakterij naraven mehanizem, ampak zaradi našega načina uporabe antibiotikov pospešujemo ta naravni mehanizem in vse, kar lahko storimo z na, našimi prizadevanji, je, da stvari upočasnimo. In to, kar sedaj skušamo, je, da stvari upočasnimo in da uh, bodo antibiotiki, ki jih imamo danes na voljo, uh, zdržijo, dokler ne razvijemo novih. Torej, sedaj obstoječi antibiotiki morajo trajati eh, kar se da dolgo in to lahko zagotavljamo z previdno in preudarno uporabo, da se jih torej uporablja le, kadar je to potrebno eh, v pravim odmerku in s pravim trajanjem. In vse to seveda zahteva veliko komunikacije, veliko ozaveščanja. Druga zadeva, pomembno je tudi, da ko identificiramo bakterije, ki so odporne na eh, protimikrobne učinkovine, da takrat preprečujemo širjenje teh bakterij. Zato so tu higijenske, eh, higijenske ukrepi zelo pomembni in pomembno je tudi, da je osebje v bolnišnicah ustrezno usposobljeno na tem področju. Glede inovativnih eh, zdravil, eh, zelo jasno je, da to še kako potrebujemo, ampak to ni nekaj, kar sodi v naš mandat. To je nekaj, kjer je prisotna generalna direkcija za raziskave in uh, oni so tisti, ki ulagajo velik del svojih sredstev v razvoj novih antibiotikov. Torej, če gremo naprej. Naslednja zadeva, javna posvetovanja. Ja, tudi to smo upravili in smernice so zdaj tudi sprejete. Eh, odbor za varnost, eh, zdravstveno varnost je to potrdil in seveda je pomenilo, da so to smernice komisije, kajti na ta način dobijo te smernice večjo težo. Prav tako se pripravljamo na objavo teh smernic, skupaj z odgovori na vse komentarje, ki smo jih prejeli v javni obravnavi, da javnosti pokažemo, kako smo obravnavali posamezne komentarje. Uradna objava torej pa bo v uradnem listu Evropske unije. Naprej, naslednji veliki vsebinski sklop, cepljenje. Odklanjanje ali zavračanje cepljenja je vprašanje, ki je zapleteno. Ne gre za to, da nekdo, ki ni gotov ali bi se cepil ali ne, da je to neka zelo homogena skupina. Obstajajo namreč različni razlogi, zakaj se ljudje ne želijo cepiti. Eden od razlogov je, da tega ne jemljajo resno. Menijo pač, da to na njih že ne bo vplivalo, da, njih, da za njih to ni pomembno. To so ljudje, ki jih torej treba ustrezno o, informirati. Potem so ljudje, ki so slišali, da so neke težave in a, res potrebujejo več informacij. In tudi tu tem ljudem lahko damo več informacij in morda na ta način ljudi pripričamo, da je vendarle bolje, če se cepijo. Potem pa imamo tisto ožjo skupino, ki resnično nasprotuje cepljenju iz takih ali drugačnih razlogov, iz verskih razlogov, iz, iz eh, nekih drugih prepričanj. No in to je tista skupina, kjer najverjetneje informiranje ne bo delovalo. Pri vseh ostalih skupinah ima informiranje sicer dobre možnosti za to, da ljudi prepričamo, naj se vendarle cepijo. Zdaj, vprašanje, ali je morda rešitev v obveznem cepljenju. Nimamo nobenega dokaza za to, da bomo na ta način zanesljivo povečali stopno precepljenosti. Mm, to pač so ugotovitve. In eh, naše komunikacijsko gradivo je resnično namenjeno tistim, ki imajo opravka s temi skupinami, ki sem jih omenila, torej z ljudmi, ki oklevajo. Gre torej za primarno nego, gre za eh, ljudi, ki vodijo programe cepljenja in eh, za vse tiste, ki so odgovorni za komunikacijo na tem področju. No in s tem gradivom eh, jim skušamo dati v roke inštrumente za obvladovanje eh, te tematike, da torej jemljajo pomisleke ljudi resno, ampak da jim tudi jasno sporočijo, da so cepiva namenjena zaščiti. No, tu je tudi možnost, da imajo cepiva neželene stranske učinke in zato obstaja pomemben proces nadziranja, spremljanja cepiv, tako imenovane vigilance, eh, in da spremljamo morebitne pojave neželenih stranskih učinkov in da ugotovimo, ali je to resnično nekaj, kar je povezano z eh, samim cepivom, morda zgolj z enim lotom tega cepiva, ali pa je to morda zgolj nekaj, kar eh, izhaja iz nekih drugih pojavov, ki so bili eh, sočasno prisotni v telesu z cepitvijo, s cepljenjem. To so zgodbe, ki jih je težko razvozlati in zato imamo ta poseben program. No, če gremo naprej. Kar zadeva druge nevarnosti, tuberkuloza, eh, otroška paraliza, meningitis. Meningitis je bakterija, ki jo zdaj lahko uspešno preprečujemo s cepljenjem. Imamo cepiva za vse seve te bakterije, ampak precepljenost še vedno ni dovolj visoka, še vedno imamo izbruhe, predvsem pri mladih, eh, odraslih in eh, mladostnikih in eh, pogosto dejansko vodijo v smrt. In to je nekaj, kar je zelo pomembno in kjer skušamo spodbujati cepljenja proti bakterijskim meningitisom. Potem je bilo govora tudi o virusu HIV. Ja, tekom terapije beležimo določeno odpornost in eh, stranske učinke. Dejstvo je, da ima terapija pozitivne učinke in osebam inficiranim z eh, virusom HIV omogoča praktično mm, običajno življenje, prav tako podaljša življenje, ampak eh, pričakovano življenjsko dobo, ampak to je Eh, zdravila, ki jih je pač treba imati. In zato se mi zdi, da je preventiva vendarle boljša od kurative. Dobro, da imamo zdravila, ampak še vedno menim, da moramo vendarle podarek dajati preventivi. Še vedno omenjam cilje trajnostnega razvoja. Eden od elementov tam je nič infekcij z virusom HIV. Ampak zdaj, v tem trenutku, imamo v Evropski uniji 30 tisoč novih okužb na leto, tako da smo še daleč od tega cilja. In ta cilj, eh, ničelne stopnje novih eh, infekcij, lahko dosežemo le, če podarek dajemo na preventivi. In to, če, če mor eh, zdaj dajemo pozornost, je, da imajo države sicer preventivne ukrepe, ki jih izvajajo, ampak vidimo tudi, da pogosto to ni popolnoma učinkovito, sploh če imamo samo en mehanizem eh, preprečevanja. Imamo primarne eh, preventivne ukrepe, uporaba kondomov, eh, potem profilaksa pred izpostavitvijo, ozaveščanje, sprememba vedenskih vzorcev in verjetno potrebujemo celoten svežen teh ukrepov, s katerimi ciljamo najbolj izpostavljene skupine, skupine, ki so podvržene največjemu tveganju. In v Evropski uniji beležimo upad pri skoraj da vseh rizičnih skupinah, eh, razen pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. V večini držav je ravno to tista ciljna skupina, kjer bi eh, ciljna preventiva lahko imela resničen pozitiven eh, dodatni učinek. Potem je bilo tu tudi vprašanje glede spolno prenosljivih bolezni. Tudi to je razlog, zakaj preventiva na področju uh, HIV pomeni tudi pomemben element preventive eh, na področju spolno prenosljivih bolezni. Eh, HIV, hepatitis, delno tudi tuberkuloza so skupina bolezni, ki jih je potrebno obravnavati na nek holističen način, morda celo skupaj, da ne bomo rekli, ja, takole za preventivo HIV, takole za preventivo na področju spolno prenosljivih bolezni, ampak da rečemo, gledajte, to so ukrepe, ki pomagajo pri vseh. In tu mislim, da resnično moramo storiti več za to, da poiščemo nove načine, kako doseči ciljne skupine, ki jih do sedaj še nismo. Potem je bilo tu tudi vprašanje v zvezi z ptičjo gripo. Gospod Kaputo, vidim, da je sicer odšel, pa vendarle bom odgovorila na njegovo vprašanje v zvezi z različnimi sevi ptiče gripe. Omenjal je zadnjo, H5N8. In tu naša ocena tveganja dejansko ugotavlja, da vsaj za enkrat nismo beležili nobenih prenosov na človeka in da je zato ta virus v veliki meri še vedno uh, ptiči uh, virus. In to torej pomeni, da lahko sklepamo, da je nevarnost infekcije. Um, oziroma prenos na človeka zelo nizka v tej fazi. Vendale pa so pomembni preventivni ukrepi za tiste, ki imajo opravka s temi okuženimi divjimi pticami, kajti videli smo, da bližnji stik dejansko lahko eh, potem sproži infekcijo. Drugi eh, virusi ptiče gripe, ki so v obtoku, še posebej na kitajskem v tem trenutku H7N9, tam pa smo že zabeležili prenos na človeka in tu je naša ocena tveganja ta, da za ljudi, ki potujejo na Kitajsko, da se izogibajo eh, stiku s pticami in imamo tudi H5N1, ki je verjetno tisti sev ptiče gripe, ki ga poznamo najdlje, no tu pa imamo v drugih delih sveta, ne le na kitajskem, mm, prisotnost in tudi tam beležimo nekaj prenosov na ljudi, ampak v zelo, zelo okrnjenih skupinah. Nasplošno pa je tako, da so ptice tiste, ki so najbolj prizadete, ne le divje ptice, ampak tudi perutnina in to je potem seveda velik problem za sektor perutninarstva. A ja, mehanizem civilne zaščite in uh, orodja za komuniciranje z deležniki. Torej, mehanizem civilne zaščite. Glejte, dosegli smo izreden napredek po pojavu virusa ebole z ustanovitvijo Evropskega medicinskega korpusa. In tu imamo več komponent. ECDC je vključen v ekipe za javno zdravje in sestava teh ekip sodi v naša pristojnost, mi smo koordinatori. In misija v Angolo ob pojavu rumene mrzlice je bila prvi primer aktivacije tega mehanizma, no in izkazalo se je, da moramo še razviti določene standardne eh, operativne postopke eh, pred napotitvijo in tako naprej. Ampak mislim, da je to resnično mehanizem, ki ga ima zdaj Evropska unija na voljo, zato da dejansko tja napoti ekipe, klinične ekipe, ekipe z področja javnega zdravja, eh, laboratorijsko opremo, eh, medicinsko eh, evakuacijo in logistiko lahko ponudimo. In številne države so že podprle te posamezne komponente oziroma se zavezale podpori tem komponentam in ko prosimo za sodelovanje eh, pri eh, teh eh, misijah za ekipe z področja javnega zdravja, imamo ponavadi več kandidatov, kot jih dejansko potrebujemo. Kar zadeva komuniciranje z deležniki, dejstvo je, da se moramo pogovarjati z običajnim vsega, državljanom Alfa. Ja, to, to je res. Eh, mi se sicer osredotočamo na zdravstvene delavce in na delavce na področju javnega zdravja v državah, ampak za nas seveda je to dokaj težavno, kajti kot sem dejala pri primeru z oklevanjem za cepljenje, vedno potrebuješ nek lokalni, nacionalni kontekst. In ravno zato sodelujemo s kolegi v državah, da prilagodimo eh, našo komunikacijo lokalnemu okolju eh, in da oni potem to komunikacijo peljejo naprej. Primer, kjer to zelo dobro eh, funkcionira, je poseben dan za boj proti, proti mikrobni odpornosti. Imamo jasno sporočilo, ki ga potem prevedemo, prilagodimo lokalnim razmeram in zadeva funkcionira zelo dobro. In to je tudi pomemben način za stopanje v kontakt z državljani na način, ki odgovarja tudi samemu kontekstu. Dobro, hvala lepa, gospa Amon. Um, prepričana sem, da se bomo še videli v bližnji prihodnosti, tudi letos že, glede novih tematik, ki bo obravnavala vaša agencija. Tako da hvala vam, hvala vsem kolegom za izkazan interes. Thank you very much.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 in Evropsko agencijo za varnost hrane oziroma EFSO o akrilamidu v živilih. Če ste pripravljeni, predlagam, da začnemo. Kar nekaj vas sedi v dvorani. Z komisije je tukaj direktorica Sabin Ulrike. Je tukaj. Hvala, da ste tukaj. Začeli bomo s komisijo, Izvolite, gospod direktorica, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednica, hvala za to, da ste povabili komisijo na izmenjavo mnen danes. Imeli bomo izmenjavo mnen o akrilamidu v živilih. Kaj je akrilamid in zakaj je pomemben v živilih? Akrilamid je kemikalija, ki se naravno pojavi v živilih s škrobom pri kuhanju pri visokih temperaturah. Gre za kuhanje pri visokih temperaturah, naprimer cvrtje, pečenje ali druge oblike kuhanja pri visoki temperaturi. Jasno je torej, da so to procesi, ki se pojavljajo pri gospodinski kuhi, pa tudi pri industrijskem kuhi načinu pripravljanja živil. Raziskave v preteklih letih kažejo, da so najbolj pomembne skupine živil, ki prispevajo k izpostavljenosti akrilamidu, izdelki iz krompirja, kava, nadomestki za kavo, določene vrste kruha in določene vrste žitaric. Veliko raziskav je bilo izvedenih na tem področju, že kar nekaj let se izvajajo raziskave in leta 2012 je komisija agencijo EFSA pooblastila za prepravo znanstvenega mnenja o potencijalnih tveganjih za človeško zdravje v zvezi z prisotnostjo okrilamide v živilih. Ne bom se spuščala v podrobnosti rezultatov znanstvenega mnenja EFSE. E. Z nami so kolegice in kolegi iz EFSE, e, oni bodo vedeli več, ampak na kratko v mnenju je bilo ugotovljeno, da akrilamid v živilih potencialno poveča tveganje za razvoj raka v potrošnikih in trenutne stopnje izpostavljenosti akrilamidu v živilih dejansko predstavljajo razlog za skrb. Zato je zdaj zelo pomembno, da zmanjšamo prisotnost akrilamida v živilih, zato da zagotovimo visoko stopnjo zdravstvenega varstva. Kar zadeva komisijo, pripravljamo regulativni ukrep. S tem ukrepom bomo uvedli pravilo, da bodo vsi operaterji morali uvesti blažilne ukrepe, da zmanjšajo prisotnost akrilamida v živilih. Ti ukrepe blaženja vključujejo naslednje. Operaterji v živilske industriji bodo morali spoštovati pravila na tem področju. Ukrep temeli na uredbi o higieni v živilih. Namen te uredbe je zagotoviti visoko stopnjo varstva potrošnikov v zvezi z varnostjo hrane, vključno z kemičnimi tveganji. Uporabili bomo ukrepe za varno pripravo hrane. Operaterji, ki pripravljajo živila, bodo morali oceniti tveganja in nevarnosti za hrano pojav akrilamida v svoji proizvodni verigi in pripraviti morajo ukrepe za to, da ta tveganja zmanjšajo. Spremljati morajo svoje sisteme proizvodnje in pripraviti morajo tudi vzorce in jih analizirati. Komitija, komisija predlaga mejne ravni To so ravni, ki jih je mogoče doseči konsentno z uporabo blažilnih ukrepov, zato da bi zmanjšali prisotnost akrilamida, kolikor je razumno le mogoče. Ukrepi upoštevajo velikost in naravo ustanov, operaterjev, cilj pa je, da bi zmanjšali prisotnost akrilamida, tako da postavimo zelo stroge omejitve. Mene ravni bodo namenjene temu, da bi merili učinkovitost uporabljenih blažilnih ukrepov, kakor sem pravkar povedala. Prav tako pa bodo ravni določene zelo strogo ob upoštevanju zadnjih dodatkov, ki, podatkov, ki jih imamo iz zbirke podatkov EFSE. Kakor sem že pove, prej povedala, operaterji v živilski industriji bodo morali spremljati svoje blažilne ukrepe, prav tako pa morajo zagotoviti vzorce in analizo teh vzorcev. Pokazati morajo, da so ravni kemikali pod zadanimi menimi vrednostmi. Operaterji v živilski industriji imajo torej določene naloge, prav tako pa predvidevamo druge ukrepe, ki bodo poskrbeli, da bodo nacionalni organi nadzorovali akrilamid v živilih in s katerimi bomo poskrbeli, da bo prisotnost akrilamida v živilih nižja. Tudi to bo vključovalo jemanje vzorcev in analizo teh vzorcev. Torej, komisija meni, da bodo predvidevani ukrepi pripeljali do tega, da bo akrilamida v živilih manj. Prej sem omenila določene kategorije živil in vemo, da so nekatere kategorije živil na trgu pripravljene takoj za uživanje. Naprimer, hrana za otroke, čips ali določ, določene vrste kosmičev. Za te vrste živil je predvideno, da bi sprožili razpravo o določenju najvišjih ravni, zato da bi omejili vsebnost akrilamida. To se bo zgodilo takoj po spremembi regulativnega ukrepa, v okviru katerega bodo morali operatari v življenjski industriji izvajati blažilne ukrepe. Poleg regulativnih ukrepov, ki sem jih predstavila, je zelo pomembno, da ozaveščamo potrošnike. Kakor sem povedala, se akrilamid pojavlja tudi pri kuhi doma in kuhanje doma dejansko prispeva veliko k izpostavljenosti akrilamidu. Zato je dviganje zavesti nujno potrebno, zato da zmanjšamo izpostavljenost akrilamidu. Ko bodo sprejeti predvideni regulativni ukrepi v zvezi z akrilamidom v živilih, bo Evropska unija imela najbolj stroga pravila na svetu v zvezi s prisotnostjo teh kemikalij v hrani. Če povzamem, mislim, da res pripravljamo celovit svežen pobud. Nadaljevali bomo z zbiranjem podatkov o pojavljanju akridamida v živilih, prav tako bomo spremljali razmere na trgu. Če naprej bomo dvigali ozaveščenost na državni ravni, pa tudi s pomočjo organizacij potrošnikov, kajti organizacije potrošnikov lahko imajo zelo pomembno vlogo pri ozaveščanju potrošnikov, še posebej v zvezi z kuhanjem doma. Z regulativnim ukrepom o obveznem uvajanju blažilnih ukrepov v industrijskih pripravi živil Z njihovim spremljanjem in z nadzorom bomo prav tako prispevali k zmanjšanju akrilamida v živilih, prav tako pa bomo določili maksimalne ravni akrilamida v živilih, ki so pripravljena za uživanje. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Zdaj pa EFSA. besedo dobi gospa Hugas. Hvala, gospa predsednica. Najprej vam želim čestitati za to, da ste bili izvoljeni za predsednico odbora Envi. Veselimo se že, da bo še naprej sodelujemo z odborom Envi. In hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim pred vami skupaj s komisijo. Kakor je komisija povedala, dobili smo zahtevo od njih, da ocenimo vpliv na zdravje akrilamida v živilih. V skladu z našo politiko odprtosti in preglednosti smo osnutek ocene tveganja objavili za javno obravnavo. Temu je sledilo tudi srečanje z deležniki in razpravljali smo o komentarjih, ki smo jih dobili. Potem je odbor kontem sprejel to poročilo. ESA je oceno tveganja razvila tako, da je upoštevala vse eksperimente, epidemiološke študije in študije na živalih. Prav tako smo ocenili izpostavljenost akrilamidu v Evropski uniji. Nanašali pa smo se na podatke, ki jih dobimo od držav članic. To vključuje tudi podatke o potrošnji. Ocenjevali smo dojenčke, majhne otroke in odrasle in izpostavljenost je 0,4 do 1,2 mikrograma na kilogram. Najpomembnejše skupine živil so bile odvisne od starostne skupine. Naprimer, pri dojenčkih je bil glavni um, dejavnik otroška hrana, predelana otroška hrana in izdelki na temelju krompirja. Pri drugih so bili to kruh, kava, nadomestek za kavo in izdelki iz krompirja. In tudi kuhanje doma prispeva k izpostavljenosti akrilamidu. Naprimer, če se ljudje veliko poslužujejo čipsa, odsvrtega krompirja ali kave akrilamid in izpostavljenost akrilamidu lahko pripelje do negativnih posledic, kar zadeva reproduktivne organe in tudi mutacije genov in tumorje. Genotoksičnost in karcinogenost je posledica dicilamida v akrilamidu. Študije so pokazale, da ni eh, konsistentnih dokazov za karcinogenost, razen v nekaterih primerjih, ko je šlo za raka na jajčnikih. Akrilamid je sicer karcinogen in genotoksičen, ampak mogoče ga je uživati v določeni meri, ne da bi zato imeli škodljive učinke. Ampak teh ravni nismo uspeli določiti, zato ker lahko pride do medsebojnega vplivanja. Namesto tega smo postavili obseg. To je obseg, v katerem lahko akrilamid pripelje do karcinogenih učinkov. Gre za to, da opozarjamo na to, da je seveda prisotnost te kemikalije v živilih zaskrbljujoča, ni pa mogoče točno postaviti meril in številk. Zato smo pri EFSI sklenili, da se pojavlja potencial za karcinogeno delovanje v vseh starostnih skupinah. In to velja za vse potrošnike, najbolj izpostavljeni pa so otroci, kar zadeva telesno maso. To je v skladu z prejšnjo oceno, ki so jo podali drugi mednarodni organi morbitni škodljivi učinek akrilamida na živčni sistem, razvoj pred porodom in po porodu in tako naprej, to ni predmet skrbi, glede na trenutno izpostavljenost. In še enkrat, odsvrti krompir, kava, piškoti, trdi kruh in mehki kruh so glavni krivci. Seveda je treba upoštevati sestavine, sisteme predelave, še posebej temperaturo in tudi sisteme skladiščenja hrane. Kuhanje doma lahko vpliva na prisotnost akrilamida v živilih, kajti odrasli so akrilamidu izpostavljeni v prehrani. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Izvolite, gospod Čalmes. Hvala, hvala komisiji in EFSI za poročili. Imam tri vprašanja. Mislim, da je zelo pomembno, da ozaveščamo o akrilamidu, ampak vseeno se pojavljajo določena težka vprašanja v zvezi s tem. Zakaj komisija želi izkoristiti uredbo 852 skozi 2004 o higijeni živil, zato da regulira prisotnost akrilamida na mesto uredbe 1881 skozi 2006, ki velja za druge kontaminante v živili, glede na to, da je akrilamid ta snov. Zanima me, kateri neodvisni raziskovalci so preučili kodeks ravnanja, ki se predlaga, razen seveda predstavnikov živilske industrije. In tretje vprašanje, ali bi lahko kodeks prakse izboljšali, morda tako, da bi vključili združenje potrošnikov. In zakaj menite, da združenje potrošnikov zaenkrat tega ne podpirajo? Hvala, gospod Zomer. Hvala lepa. Akrilamid je nevaren, to je jasno. To danes vemo, prej tega nismo vedeli in zato je dobro, da zmanjšamo ravni v živilih. Priznati moram, da sem prisluhnila komisiji NFC in zdaj me je kar popadla panika, kaj lahko sploh še jemo. Potem sem rekla, ja, dobro, moja mati je stara 90, vedno je sama doma kuhala, ampak pogledajte, kaj pravi ta komisija NFC. Morda smo imeli samo srečo. Na to lahko prispeva k raku, to vemo. Če je mogoče, potem bi prav gotovo morali zmanjšati prisotnost akrila mida v živilih. Nisem kemik ali strokovnjak za živila, ne vem, ali je to mogoče ali ne. In vprašanje za komisijo je naslednje. Ali je mogoče, da bi zaradi teh menjih vrednosti izginili določeni izdelki iz trga ali celo kategorija izdelkov, in te mejne vrednosti, če bi se jih držali, naprimer, kako je z sveže pripravljenimi odsvrtimi izdelki. Naprimer, kurivurst v Nemčiji se vedno je z odsvrtim krompirčkom in v Nemčiji se to je na vsakem koncu, z veseljem ljudje to uživajo in sprašujem se, kako bi lahko zmanjšali stopnjo akrilamida v takšnih ustanovah. Mislim, da bi morali potrošnike obveščati, morda bi manj uživali takšne izdelke. To se mi zdi pomembno. In še vprašanje za komisijo. Pred eh, nekaj časa sem že vprašala o tem. Namreč, kaj se dogaja s temi majhnimi ročnimi eh, ali obrtniškimi obrati kako bi lahko poskrbeli, da bodo oni lahko nadaljevali svoje delo. Zdaj gre za peke, naprimer, da bi tudi oni lahko spoštovali ta pravila. Kaj te obveznosti glede dokumentacije so ali naj bi bile precej obsežne. Zanima me, ali ste se pogovarjali z pokličnimi združenji ali pa komisija pač pravi, da je treba to storiti, zato ker obstaja za to politična volja. Dobro. Sveda sama sem za to, da zmanjšamo prisotnost akrilamida v živilih, ampak zadeva mora biti izvedljiva. Zato moja vprašanja. Hvala. Gospod Stas. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala predstavnici komisije in predstavnici EFSE za zagotovljene podatke. po podatkih EFSE je akrilamid potencialno toksičen in karcinogen. In slišali smo, da je to snov, kjer ni varne dnevne količine, ki bi jo lahko uživali. Gre torej za grožnjo za javno zdravje, še posebej, če ne bomo obveščali ljudi. ESA pravi, da je francoska agencija za hrano objavila te podatke. Moje vprašanje za komisijo pa je naslednje. Če komisija to ve, zakaj komisija ne oblikuje obvezujočih najvišjih ravni za prisotnost akrilamida v živilih? Če je res tako hudo, kakor smo slišali, me zanima, zakaj nimamo obvezujoče najvišje ravni. In še nekaj me zanima, zakaj nimamo neobvezujočih ali prostovoljnih stopen ali ravni. Zanima me, zakaj ne upoštevamo zadnjih rezultatov. Študije EFSA in države članice pravijo, da je situacija še slabša kot prej. In še gospod Childers, pravna podlaga, izkoristiti ste želeli uredbo 852 skozi 2004. Lahko pa bi uporabili tudi uredbo 1881. Veliko pravnikov in agencij meni, da bi uredba 1881 skozi 2006 bila boljša pravna podlaga za pristop k temu problemu. In še tretja zadeva, ki me zanima gre za kodeks ravnanja. Kodeks ravnanja je pripravljen. In to je vprašanje za komisijo. Domnevam, da je pripravljalno delo zaključeno in da so sodelovali tudi predstavniki industrije. Ampak zanima me, ali ste sodelovali tudi z bolj neodvisnimi strokovnjaki, morda skupin potrošnikov, kajti tako bi lahko bolje uravnotežili interese industrije in potrošnikov. In to bi vodilo do više stopnje zaščite. In pravzaprav je tako, da ko berem o tem kodeksu ravnanja, dobim občutek, da je vse skupaj zelo splošno in mislim, da bi lahko zadeve še bolj razjasnili, kajti dejansko zadeva ni popolnoma jasna kodeks ravnanja je bil napisan ob upoštevanju interesov industrije. Zanima pa me, ali ste se pripravljeni sestati tudi skupinami potrošnikov, kajti potem bi lahko marsikaj razjasnili. In še nekaj, nadzor. Gospa Kadenbach to prav gotovo ve, ona je poročevalka v zvezi z direktivo o nadzoru. Namreč, sam sem bil poročevalec v senci, pred kratkim smo dosegli dogovor in o tem smo glasovali, ampak vemo, da oblasti ne izvajajo več nadzora, zato ker ni na voljo dovolj virov. Vprašanje je, kako bo komisija nadaljevala z delom, zato da bi lahko ustrezno nadzirali prisotnost akrilami do živilih. In še nekaj, ali mi lahko komisija pove nekaj v zvezi z naslednjim. Naprimer, da se v nadzoru izkaže, da je prisotnost akrilamida 3 do 4 krat više od spremljivega standarda. Zanima me, ali bi komisija potem dejala, da bi ta izdelek morali omakniti z polic. Kajti, če je akrilamida 3 ali 4 krat več od dovoljenih ravni, bi to prav gotovo bilo zelo problematično in morali bi ukrepati. To so moje vprašanja. Hvala, hvala, gospod Görling. Hvala lepa. Upozoriti sem želela, da obstaja razlog za to, da imamo tukaj EFSO in komisijo. Imeli smo sestanek koordinatorjev in menili smo, da bi bilo koristno, da bi imeli obe organizaciji tukaj, zato da bi lahko postavili vprašanja v zvezi z dokazi. Akrilamid je tema, s katero se že nekaj časa ukvarjamo, ampak ko to pride v javno domeno, se zadeve spremenijo. V Združenem kraljestvu se je to zgodilo ta teden, čez vikend se je v časopisju pojavilo poročilo in imeli smo kaj nekaj težkih naslovnic. Torej, kaj je najslabše, kar lahko storite danes? Pojejte toast z za slanino in potem boste kar na poti v raj. Dobro. Seveda pozdravljam obe predstavitvi, ampak še vedno sem nekoliko zmedena, zato ker nekateri poslanci na podlagi tega sklepajo, da je akrilamid kar najslabša stvar, ki se lahko zgodi. No, jaz pa sem slišala, da menih vrednosti ni bilo mogoče postaviti, čeprav so ocenili obseg To pa zato, ker ni mogoče kvantificirati tvegan. In slišali smo tudi, da je fraza naslednja, da se lahko pojavi potencial za povečanje tveganja za pojav raka. Mislim, da ne smemo pretiravati. Trenutno imamo ukrepe, ki se že izvajajo in te predpise bi morali nekoliko posodobiti, morali bi biti čim stroži, strogi toliko, koliko je tehnično mogoče. Ampak ne smemo vplivati na ljudi pri tem, ko jejo različne klobase in odsvrt krompire. Poskusili bi sicer lahko za zakonodajo, ampak določenje ravni je korak predaleč. Morda bi lahko to storili za kijevske, ki predajo hrano, ampak za ljudi doma je to zelo težko storiti. Razen seveda, če želite iti po naslednji poti, gospod Stas bo morda poskusil zaščititi krompirček iz Belgije, ki je zelo slasten. In v Ameriki namreč obstaja enotni krompir ki je sicer gensko spremenjen, ampak akrilamid zmanjša za 95 odstotkov. Morda bi tako lahko dosegli, da bodo ljudje še naprej lahko uživali svoj odsprt krompirček. Vsi smo, mislim, da na isti valovni dolžini. Morda pa vsi samo želimo, da bi ukrepali na različnih ravnih. Mislim, da bi bilo dobro, če bi trenutne predpise pogledali in jih naredili nekoliko strožje seveda pa moramo upoštevati javnost in nisem prepričana, da je prepoved tosta in odsvrtega krompirja tisto, kar si želijo. Mislim, da moramo zadevo dobro poznati, predne se odločimo za prepovedi. Dobro, zdaj pa moja vprašanja. Ustrinjam se z vprašanjem, zakaj so uporabili uredbo 852 na mesto 1881. Zanima me tudi, kako bo to darovalo, kako bo to delovalo v okviru nove direktive o uradnem nadzoru. Operaterji, ki proizvajajo živila, bodo verjetno morali dokazati, kako so si prizadevali za zmanjšanje akrilamida in če ta dokumentacija ne bo na voljo, potem bodo izpostavljeni enakim sankcijam, kot če ne bi storili nič in tako naprej. To so vse domneve. Zanima me, kaj nas torej čaka in še hitro vprašanje v zvezi z menjimi vrednostmi, ali so bile menjene vrednosti izruž, izračunane pri komisiji in ali ste uporabili podatke z vse Evropske unije, kajti v Evropski uniji imamo še vedno zelo veliko kulinaričnih tradicij, nekatere države članice in v nekaterih državah članicah so po mojem ljudje bolj izpostavljeni pač zaradi splošne prehrane. Hvala, gospod Pedičini. Eh, Hvala. Naj spomnim, da ko je EFSA to snov eh, razglasila za toksično in nevarno, je dejala tudi, da to je odvisno od eh, telesne teže. Otroci so tisti, ki so najbolj do nevarnosti, tudi zato, ker se največ najde te snovi v telesne teže hrani, ki vključuje uh, krompir in pa ki so odsvrte. Torej tisto, kar otroci in mladostniki največ jejo. En mikrogram na dan je varna dosa za moškega s 60 kg je teže. In to je doza, ki na katero odpade že en gram eh, čipsa, eh, štiri grame piškotov, eh, tri je grami drugih živil v prvih mesecih. In zato nas zanima, kaj se je spremenilo v zadnjem osnutku uredbe o primerjavi s prejšnjim. Gre za predvsem preprečevanje ustvarjanja akrilamide v hrani, ki jo imamo v svojem, eh, svojih shrambah. Združeno kraljestvo je že začelo eh, z delom na tem področju in zakaj ne storimo enakega tudi mi na evropski ravni, da ozavestimo javnost, da bolje obvestimo javnost. Glede na to, da ima akrilamid eh, številne ne prehrambene možnosti uporabe v industriji, In eh, me zanima, ali je EFSA sprožila sodelovanje z drugimi agencijami za oceno nevarnosti te snovi tudi z tega vidika. Hvala lepa. Thank you, madam Dornano. Hvala, gospa Dornano. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi komisiji in EFSI. Eh, skrbi obstajajo v zvezi z akrilamidom in te se pridružujejo skrbem uh, v zvezi z drugimi škodljivimi snovmi za človekovo zdravje. Pogosto gre za ista industrijska živila, ki so predmet teh skrbi in ko gre za akrilamid, je verjetnost karcinogenosti zelo velika. Ehm, to so pokazali tudi testi na živalih. Eh, EFSA v dokumentu iz leta 2015 piše, da je treba še oceniti tveganje za zdravje, da torej še ni dokazov. Eh, imamo pa dokaze oziroma priporočila iz leta 2011, eh, ki kažejo na škodljivost akrilamida. ZDA e so se osredotočile Eh, tudi na podoben pristop. Eh, imajo smernice iz marca 2016. Ukrepi pa so preprosti, naprimer, eh, ko se omejuje čas ali pa temperatura kuhanja. Sama sem bolj za to, da se pri potrjenih zdravstvenih tveganjih določijo skrajne mere, skrajne mejne vrednosti. Tukaj pa res potrebujemo še dodatne znanstvene študije. Hvala. Uh, Hvala, gospa Juso. Hvala. Najprej bi se zahvalila komisiji in EFSI za podane razlage. Podala pa bi tudi sama svoje mnenje. Akrilamid eh, je bil odkrit leta 2002. 2015 pa je EFSA s študijami pokazala, da lahko akrilamid poveča tveganje za pojav raka pri živalih. Če katerikoli državljan ali potrošnik eh, posluša tole, kar danes govorimo, eh, je gotovo zaskrbljen. Vedno smo jedli toast, eh, jedli smo pečenko, vse dobro pečeno. In nikoli ni bilo nobene epidemije, nobena bolezen se ni pojavila v povezavi z akrilamidom. Strinjam se eh, s študijami, ki kažejo, da lahko pride do zdravstvenih učinkov, vendar pa ne smemo sprožati alarma pri potrošnikih. Moramo omogočiti, da bodo izvedene še dodatne študije. Treba je omejiti količino akrilamida v procesirani hrani torej industrijsko predelani hrani. Treba pa je seveda potrošnika ozaveščati, da eh, z vročino, z višjo temperaturo lahko eh, pride do pojava akrilamida v hrani. Če bomo potrošnikom sporočili ali pa medijem sporočili to, eh, kar smo danes slišali, bi res lahko ustvarili alarm. Vedno smo uporabljali iste metode kuhanja, jedli smo predelano hrano. Eh, kjer je že bil vsebovan akrilamid. Tako da mislim, da moramo nadaljevati z delom. Je pa še prezgodaj, da bi zdaj določali zgorne meje. Strinjam se, mm, da industrija v sodelovanju z znanstveniki pripravi kodeks ravnanja glede prisotnosti akrilamida. Vendar pa ne smemo uh, sprožati alarma in uh, ljudi po nepotrebnem eh, obremenjevati. Mislim, da ne smemo prehitro ukrepati, kajti s tem bi lahko ustvarili eh, še dodatne probleme. Hvala. Hvala, gospa Dali. Thank you, Chair, and thank you to Hvala, gospa predsednica, hvala EFS in komisiji, da ste tukaj in da ste zagotovili eh, informacije na to temo. Hvala tudi, ker boste odgovorili na naša vprašanja. Mislim, da se vsi eh, strinjamo, da ne gre za alarmiranje. Gre za to, da je potrebnih več informacij. Zbirati moramo informacije o tej situaciji in o tem, kako jo najbolje rešiti. Strinjamo se tudi, da akrilamida ni možno povsem izločiti. Mislim pa, da eh, bi lahko določili mejne vrednosti, da bi ga čim bolj omejili, kajte v končni fazi želimo zaščititi potrošnika, predvsem najbolj ranljive potrošnike. Nekaj vprašanj bi imela za komisijo in EFSO. Najprej me zanima naslednje. Kako lahko komisija zagotovi, da ne bo prišlo do situacije, ko bodo recimo podjetja upravičevala svojo nedejavnost s tem, da se bodo sklicevala na stroške ali pa na okus eh, pri proizvodih. Mislim, da potrebujemo vse evropsko eh, kampanjo ozaveščanja, to bi lahko pomagalo. V končni fazi eh, je to nekaj, kar moramo sporočiti vsem našim državljanem državljanom. Eh, zanima me tudi stališče komisije o eh, harmonizirani minimalni pogostosti nadzora na nacionalni ravni. Zanima me tudi, kako bo komisija zagotovila, da bo uredba o akrilamidu izvajana na nacionalni ravni. Pa še vprašanje za konec. Govorimo tudi o menjih vrednostih. Zanima me, zakaj so bile izbrane vrednosti te predlagane mejne ravni kot osnova za uredbo. Še posebej zato, ker eh, so eh, te ravni eh, postavljene zelo na konec koncentracije akrilamida v živilih in določenih ravni izmed teh podjetniki ne bodo mogli doseči mislim, da potrebujemo več jasnosti, kako uh, nadaljevati pri tem vprašanju. Hvala. Gospa Rid je naslednja, izvolite. Thank you, chair. Hvala. Eh, sama sem bil kemičarka, eh, delala sem v podjetju kar nekaj let in akrilamida se zavedam že od vsega začetka. Sama sem to raziskovala, brala sem literaturo eh, na tem področju. V življenju eh, gre vedno za tveganje. Eh, treba je uravnotešiti pravo mero tveganja. Naprimer, kot pri kajenju prevzameš tveganje s tem, ko kadiš. Moja mama, naprimer, je tudi vse čas pripravljala toast in pečen krompir. Sama jem eh, zelo dobro zapečen kruh že vrsto let, eh, poleg tega tudi piškote, krekerje in tako naprej. In ukvarjam se s farmakologijo, imam celo doktorat. Eh, mislim, da številna zdravila, ki jih jemljemo, škodijo veliko bolj kot akrilamid. Vsekakor je treba najti pravo ravnotežje. Sama ne bi jedla. Eh, vnaprej pripravljene hrane oziroma predelane hrane, ampak kar se tiče eh, čipsa, eh, tosta in drugih odsvrtih zadev, pa mislim, da to ni tako problematično. Sama sem stara 65 let in že celo življenje to jem. Mislim, da je stvar v iskanju pravega ravnotežja. Hvala, gospa Rid. Gospod Gžip. Thank you, Madam Chair. Hvala. Ja, hotel sem povedati tole. Vprašanje termične obdelave živil je nekaj, kar že dolgo časa vemo, da lahko povzroči nastanek snovi, ki so zdravi škodljive. Vsi vemo, da so na previsoki temperaturi predolgo pečeni eh, zrezki, pač meso, nekaj, kar eh, ni najbolj dobro za zdravje. Nedavno smo imeli tudi eh, razpravo o tradicionalnem obarjanju mesnih izdelkov eh, in koline in tako naprej. No, in to je potem eh, sprožilo pobudo, čež, da smo mi kot evropski zakonodajalci zdaj sprejeli neke rešitve, ki de facto onemogočajo tradicionalno pridelavo regionalnih eh, specialitet in, in sploh, ko gre za proizvode, ki sodijo v kulturno dediščino. No, jaz mislim, da bi te okoliščine morali razumeti tudi v kontekstu tega, kar eh, nam lahko pove znanost na tem področju. Gre za. Okay, so pač informacije o tem, kakšne odtegnejo biti. Neke posledice za naše zdravje. Kar zadeva akrilamid, eh, vemo, kakšne so možne posledice in eh, vemo, da smo v letu 2015 imeli že rezultate podobnih študij. Je pa to tudi vprašanje tega, kako intenzivno zauživamo te proizvode, kako se izvaja termična obdelava in tako naprej. Tako da mislim, da je v prvi vrsti pomembna dobra informacija. predvsem živilsko-predelovalna industrija. je tista, ki mora izvajati dobre prakse. In če se uspemo na nek način dogovoriti z industrijo o teh najboljših praksah, kaj pomenijo te najboljše prakse. To bi lahko bil prvi korak v smeri neke pozitivnega, pozitivnega odgovora, pozitivnih rezultatov. Imamo tudi že prve signale strani predstavnikov industrije. Med drugim smo tudi tu v parlamentu imeli neke vrste seminar, na to temo, ki kaže, da so pripravljeni na, na, na to diskusijo. In pomembno je, da so ti proizvodi varni, tako z vidika javnega zdravja, kot z vidika samih eh, potrošnikov in pa industrije. Imamo že določene izkušnje tu, kar zadeva Хасап, например. И по други страни па веймо туди да в процесу определаве управляма усе ukrepe, ki so pomembni z vidika eh, varnosti potrošnikov in zdravja. Drug pomemben element je informacija za potrošnike in eh, vprašanje predelave v doma. In tu se mi stvari zdijo nekoliko enostavnejše, eh, čeprav tudi ni najbolj enostavno, pa vendar. Imamo potrošnike, ki sami želijo izvajati eh, določeno predelavo. In eh, vsi vemo, da je zdrava hrana, zdravo pripravljena v prevelikih količinah tudi lahko problematična. Tako da mislim, da moramo slediti temu pristopu in da odpravljamo tiste pojave, ki nas lahko privedejo v določene negativne posledice. Vsi vemo, da je najboljša hrana nepredelana hrana, eh, s čim manj predelave, kajti vsaka predelava spreminja lastnosti. In mislim, da moramo z tega vidika tudi slediti to vrstnemu razmišljanju strani Evropske komisije, EFSE in ostalih. In pomembno je, da se ognemo potencijalnim, potencijalnim škodi. Ampak to ne sme biti preveč eh, toga zakonodaja, kajti sicer se lahko soočimo z zelo negativnimi učinki, nam gre pa za to, da bodo ti učinki pozitivni. Hvala lepa. Hvala, gospod Kaputa. Hvala lepa. Lanskega junija je EFSA objavila to znanstveno mnenje o prisotnosti akrilamida v hrani in ugotavlja, da akrilamid in glicidamid eh, predstavljata genotoksične in karcinogene snovi. In kakršna koli raven izpostavljenosti predstavlja potencijalno nevarnost za mhm, DNK in za obolelo z rakom. In eh, zato je pomembno opredeliti dnevno še spremljivo dozo v hrani. Ampak zdi pa se, da se tu ne upoštevajo zaključki EFSE v predlogu komisije, kajti agroživilska industrija naj bi spoštovala nek nedorečen kodeks eh, dobrega ravnanja, ki ga opredeljujejo ravno skupine teh interesov. Dejstvo je, da gre zgolj za neke indikativne ravni, ki ne bi jih eh, industrija spoštovala in ki so bistveno više od eh, ravni akrilamidov, ki jih je EFSA zasledila v testiranih eh, živilih. Pravna podlaga je tudi problematična. Akrilamid je izredno eh, toksična snov. Komisija pa želi te normative vključiti v uredbi o higieni, ki je bistveno manj zavezujoča. Imamo situacijo, ki nujno potrebujemo zavezujočo vrednost, ne pa neke uh, smernice. In treba je jasno ugotoviti, ali jih proizvajalec to spoštuje ali ne. To je nekaj, kar zahtevajo evropski državljani. Zato pozivam komisijo, da najbolj odločno ukrepa eh, in eh, sprejme pravno zavezujoče mejne vrednosti vrednosti, nad katerimi torej se sprožijo ekonomske sankcije proti proizvajalcem. Le na ta način bomo resnično industrijo prisilili, da spremeni način predelave surovin na način, da ljudi ne bo strah ali uživajo karcinogene snovi, ko jejo kruh, pijejo kafe, kavo ali pa jejo opečen kruh. Now, um... Hvala, kolegi. Zdaj pa bo najprej besedo dobila predstavnica EFSE, potem pa še komisija, da povzameta to razpravo. Najprej gospa Hugas, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Rada bi povedala, da so zaključki EFSE zelo jasni. Študije na laboratorijskih živalih so pokazale, da eh, izpostavljenost eh, pri lamidu eh, poveča možnost za razvoj tumorjev in pa genetskih mutacij, potencialno se poveča tudi tveganje za eh, raka eh, pri potrošnikih vseh starosti. To je neka verjetnost, ni pa alarm, kot so omenjali nekateri. Zmanjšati moramo preprosto izpostavljenost tej snovi. Trenutna izpostavljenost, eh, nekaj tudi o tem, mm, eno poglavje imamo o tem. Obstajajo pa tudi drugi razlogi za izpostavljenost akrilamidu in ne samo izpostavljenost v hrani, naprimer poklica izpostavljenost, eh, vendar pa to ni bilo vključeno v našo študijo učinka. EFSA je namreč odgovorila na uh, vprašanje komisije. Komisija je prosila uh, EFSA naj oceni uh, učinke prisotnosti akrilamida v hrani na človeško zdravje. Torej, drugih oblik pojavnosti nismo ocenjevali oziroma drugih vidikov izpostavljenosti. Hvala. Thank you very much. Uh, hvala. Zdaj pa še gospa direktorica v imenu komisije. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala vsem poslankam in poslancem, ki so postavili vprašanja. Nekaj besed bi povedala. Videli ste že eh, začetne osnutke eh, predloga komisije, delo še vedno poteka. Glede tega moramo biti jasni, torej ukrepi se še razvijajo in so se tudi v zadnjih tednih. In uh, to je tudi razlog, da mogoče to, kar ste vi omenjali, ni rezultat uh, zadnje faze uh, v tem pripravljalnem delu. Uh, Dobili smo vprašanje v zvezi s pravno podlago in zakaj si je komisija za prvi ukrep, o katerem sem govorila, izbrala določeno pravno podlago in ne neke druge. Tukaj imamo predlagano eh, ublažitev, eh, ukrepe ublažitve, ki bi jih morali izpolnjevati operaterji eh, pri pripravi živil, zakaj je bila izbrana uredba 852. Iz razprave in iz tega, kar je povedala EFSA, je jasno, da prisotnost akrila mida eh, ne more biti nekaj, čemu se je možno povsem izogniti. Torej, to ni snov, ki jo povsem prepovemo in je potem v hrani ne bo več. Koncept je v tem, da je treba akrilamid zmanjšati na najnižjo možno raven. Eh, to naredimo s tem, da uporabljamo najboljše prakse in zagotovimo varovanje zdravja ne gre za to, da prepovemo toast ali pomfri, ampak da dosežemo to, da bodo prehranski operateri izvajali kodeks ravnanja in da bodo izvajali ukrepe ter tako ohranjali raven akrilamida na najnižji možni ravni. Vendar je tukaj odvisno delo tudi od shranjevanja surovin, materijalov in tako naprej. Izbrali smo torej uredbo 852 kot pravno podlago. To je zakonodaja, ki nalaga odgovornost na operaterje v živilskem sektorju. Po našem mnenju so oni odgovorni za pridelavo varne hrane. Na ta način eh, smo dobili instrument, s katerim jih lahko prisilimo, da bodo uporabljali preventivne ukrepe za zmanjšanje uh, snovi, ki so zdravju škodljive, da bodo to zmanjšali na najnižjo možno raven. Ukrepi, ki izhajajo iz te uredbe, ne izključujejo postavitve eh, zgornjih ravni za akrilamid v hrani. Na podlagi različnih eh, aktov zakonodaje eh, lahko se uporabi tudi eh, zakonodaje o škodljivih snovih v živilih. In eh, komisija bo razmislila o tem pri določenih kategorijah hrane, naprimer pripravljena eh, hrana in tako naprej. Tam razmišljamo tudi o vzpostavitvi zgornjih meja in to bomo naredili na eh, pravni podlagi, ki bo uredba o kontaminantih. Potem imamo tudi zakonodajo o uh, prehrani. V 14. členu uh, se govori o hrani, ki ni varna zaradi previsokih stopenj akrilamida. To hrano je mogoče tudi odstraniti z trga. Torej, uh, imeli smo že primere, ko so živila bila odstranjena naprimer eh, hrana za otroke, eh, otroški piškoti eh, in tako naprej. Ta hrana je bila odstranjena z trga, zato ker je bila za štirikrat ali petkrat presežena mejna vrednost. Nima uh, smisla uh, postopati na določen način, če želimo, da so um, proizvajalci hrane in operaterji v živilskem sektorju odgovorni kompleksnost tega vprašanja je tudi zelo jasna. Preprosto ni dovolj, da vzpostavimo mejne vrednosti, eh, pri tem pa ne prisilimo operaterje v življenskem sektorju, da prevzamejo svojo odgovornost za hrano, ki jo proizvajajo in procese proizvodne. In zato smo si izbrali pristop, eh, ki smo ga pač izbrali. Mislim, da bomo na ta način dobili najboljše možne instrumente za zmanjšanje akrilamida v živilih, kajti na ta način eh, bodo proizvajalci hrane prevzeli odgovornost. Potem smo dobili tudi vprašanje o kodeksu ravnanja. Kot sem rekla, tukaj govorimo o operaterjih v živilskem sektorju, ki naj bi eh, izvajali najboljše prakse, ki naj bi upoštevali kodeks ravnanja. Zato je pomembno, da industrijski sektor, eh, da se vključi, kajti oni tudi imajo določeno znanje, ki bi nam pomagalo zmanjšati stopnjo akrilamida. Kako smo delali do zdaj? Pregledali smo, oziroma tehnični strokovnjaki so pregledali eh, kodekse ravnanja. Mm, to so potem tudi komentirali. Imeli smo tudi eh, ciljne razprave z organizacijami potrošnikov. Eh, zadnja taka je potekala decembra lansko leto, ko so organizacije potrošnikov razmišljale in eh, tudi podale svoje mnenje o kodeksu ravnanja. Ne moram se strinjati z izjavo, ki jo je podal eden od govorcev, namreč da organizacije potrošnikov potrošnikov nasprotujejo trenutnim eh, kodeksom ravnanja oziroma vsaj osnutkom kodeksov ravnanja, ki se pripravljajo. Če se vrnem na vprašanje postavljanja zgornjih meja, in postavljeno je bilo tudi vprašanje, kako eh, se pravzaprav določajo te zgornje meje. Prej sem že rekla, da imamo zelo eh, celovit nabor podatkov, Eh, ti podatki so v bazi podatkov EFSE, prihajajo pa iz tistih držav članic, ki so nam podatke v zadnjih letih zagotovile. Eh, res je, da niso vse države članice dale teh podatkov, ampak mislimo vseeno, da imamo dober pregled nad uh, najbolj relevantnimi skupinami živil in uh, nad stopno akrilamida v njih. Mejne vrednosti uh, se predlagajo eh, na vrednosti 10 do 15 odstotkov tistega živila, ki vsebuje največjo stopno akrilamida. Eh, to naj bi bilo nad mejo in eh, pri teh živilih morajo operaterji res izvesti ukrepe blažitve ne gre za to, da se hrana umakne s trga, ampak eh, da se ciljno usmerimo na tiste operaterje, ki dosegajo eh, najvišjo raven akrilamida, torej 10 do 15 odstotkov eh, nad zgornjo ravnjo. Komisija predlaga, da se te mejne vrednosti redno pregledujejo, tako da. Uh, bomo dosegali s časoma vedno nižje ravni akril, akrilamida v živilih. Namen ni v tem, da bi uh, določene vrste hrane hoteli izriniti iz trga, ampak da bi s časoma povečali uh, tudi lastništvo operaterjev na trgu in pa uh, ozaveščenost v zvezi s to kemikalijo. Še en predlog je bil podan namreč, da se maksimalne ravni uporabi kot eh, instrument eh, za reševanje tega vprašanja, da bi to bilo obvezno, moram še razmisliti oziroma mi kot komisija moramo razmisliti o maksimalnih ravneh za posamezne kategorije hrane, predvsem za pripravljeno hrano. Kar se tiče akrilamida na splošno, pa mislim, da postavljanje maksimalnih ravni ni tako enostavno do akrilamida prihaja tudi pri um, čipsu, pri pomfriju, odsvrtem krompirju in odvisno je uh, to tudi od tega, koliko časa se tak krompir potem uh, hrani, dlje ko, uh, se, dlje ko je krompir shranjen čez zimo, naprimer, uh, več bo akrilamida pri uh, cvrtju. Mm mislim, da ti ukrepi ne bi zajeli tistih, ki bi se lahko izboljšali, ampak da je veliko odvisno tudi od same surovine, same hrane, ki jo potem pripravimo. Torej, veliko je odvisno tudi od samega shranjevanja živil, torej stvari res niso tako enostavne ko gre za zmanjševanje ravni akrilamida. Pomembno je, da vsak od operaterjev razmisli o tem, eh, kakšne surovine uporabljajo, kakšno hrano, kako jo shranjujejo in kakšni so postopki predelave za to, da ostane akrilamid na najnižji možni ravni. Da bi kar tako eh, v vseh kategorijah živil vzpostavili zgorne meje, mislim, da to ni izvedljivo in to tudi ni pravi instrument ni to instrument za zniževanje ravni akrilamida eh, v vseh kategorijah živil za vse potrošnike. To ni najbolj učinkovit način. Mm, vprašanje o zavečnosti je bilo tudi postavljeno. Mislim, da je zelo pomembno eh, to, kar ste že sami povedali. Ne gre za alarmiranje potrošnikov, ampak gre za to, da se ljudi informira, eh, predvsem kar se tiče njihovega kuhanja doma. Mislim, da ne bi smeli jesti zažganega eh, tosta, ampak samo rahlo zapečenega. In eh, če se bodo potrošniki tega zavedali, bodo lahko temu prilagodili tudi svoje vedenje. Ni pa treba ustvarjati panike, ko gre za uživanje tosta ali pa pomfrija. Države članice eh, postajajo vse bolj aktivne, komisija to podpira. Eh, zelo pomembno je, da tudi eh, države članice izvajajo svoje kampanje ozaveščanja in da so te prilagojene prehrambenim navadam ljudi v posameznih državah. Komisija seveda podpira države članice, pa tudi organizacije potrošnikov z zagotavljanjem informacij in uh, ustreznega materijala, s katerim želimo olajšati ozaveščanje. Gospa Somer je vprašala še, ali se bodo lahko prilagodila majhna in srednja podjetja. Uh, majhne pekarne in tako naprej. Tega se tudi moramo eh, zavedati. Vsi uh, operaterji že danes izvajajo lasten eh, nadzor, uh, lastno analizo. In uh, tudi ti manjši obrati se bodo zmožni prilagoditi in bodo lahko uh, Eh, nadzorovali akrilamid. Eh, pri tem pa bodo pomagale tudi eh, informacije in pa ukrepi, ki smo jih predvideli. Torej tudi manjši operateri brez dodatne pomoči bodo to lahko izvajali, tudi če nimajo veliko finančnih virov na voljo. Uraden nadzor, to je načelo, ki je zapisano v uredbi o nadzoru nad hrano in krmo. Eh, predvsem gre za eh, oceno tveganja oziroma ta nadzor eh, temeli na oceni tveganja. Imamo tudi nadzorne organe, ki so obveščeni v zvezi s tem. In predlog, eh, kot smo si ga zamislili, je, da bodo nadzorni organ, organi tudi dobili eh, metodologijo za zbiranje vzorcev. Torej tudi njih podpiramo pri izvajanju uradnega nadzora. Načelo pa je takšno, kot je eh, zapisano v uredbi o nadzoru nad krmo in hrano, torej nadzor, ki temeli na oceni tveganja. S tem bi rada tudi zaključila. Zelo zanimivo je bilo to, kar eh, ste povedali člani in članice parlamenta. Izpostavljenost akrilamidu eh, se lahko pojavi tudi na delovnem mestu. Eh, obstajajo torej tudi druge oblike izpostavljenosti, tudi o tem bi morali razpravljati, ampak danes govorimo predvsem o akrilamidu v živilih. Um, mi eh, vse skupaj spremljamo na uravnotežen način in prepričani smo, da bomo v razumnem času eh, lahko naredili to, kar smo si zastavili. Namreč, da bomo zmanjšali splošno stopno izpostavljenosti potrošnikov akrilamidu. S tem bi rada tudi zaključila. Hvala hvala za zelo obsežne odgovore na naša vprašanja. Hvala kolegom za izkazan interes. To je bila zadnja točka na današnjem dnevnem redu. Moram vas spomniti, da bo naš naslednji sestanek 27. in 28. februarja, torej kar nekaj časa bo eh, poteklo do takrat. Se vidimo na plenarnem zasedanju in hvala za danes.